v zapisniku te seje. V sredo bom s predsednikom eh, sveta podpisal tri akte, ki so bili sprejeti v rednem eh, zakonodajnem postopku. Naslovi teh eh, pravnih aktov bodo objavljeni v zapisniku tega seje. Odbor za ustavne zadeve predlaga.